po in sicer gre za sklep Velike narodne skupščine Turčije o vzemu poslanske imunitete 138 poslancem. Že od samega začetka, že na samem začetku vam moram povedati, da smo, se nam je nabralo kar nekaj zamude in Imamo zelo veliko govorcev na seznamu, večina od njih ima na voljo eno minuto in prosil bi vas, da se držite tega časa, teh omejitev. Nameravam biti uh, eh, strok pri tem. Sedaj bi besedo predal uh, komisarju Hano, ki bo začel z razpravo. Izvolite, gospod komisar. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanke, spoštovani poslanci, najprej bi rad izrazil svoje iskreno sožalje vsem žrtvam in družinam žrtev terorističnih napadov v Turčiji. E, prav tako se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za podporo pri izvanju naše zelo zahtevne agende v razmerju do Turčije, ki jo izvajamo že od aprila. Evropska unija je pokazala svojo pripravljenost okrepiti svoje odnose s Turčijo, kar temelji na naših temeljnih načeljih in vrednotah. E, politično smo se angažirali tudi v smislu dialoga na visoki ravni v zvezi z varnostjo, sodelovanjem, in tudi na področju gospodarskih odnosov. Seveda veste, da govorim tudi o problematiki beguncev, tako da smo se dogovorili o podpori Turčije v zvezi s tem 250 milijonov je temu namenjenih, od tega jih je 100 že izplačanih, zato da nam bo Turčija pomagala olajšati pritisk priseljencev. Vse to temelji na zelo jasnih eh, merilih, ki se niso spremenila od naših zadnjih razprav o tem. Ne gre pa za eno smerno ulico, ki bi vodila zgolj v Turčijo. Gre za skupne interese in konstruktivni dialog, ki ga vodimo. Moramo pa na vse skupaj gledati tudi v širšem regionalnem kontekstu. Turčija je še vedno naš ključni partner pri obladovanju migracijskih tokov, veliko pa je tudi že storila za pomoč beguncem, ki so potrebovali zaščito, streho nad glavo in hrano. Jasno pa je, da se zadeve odvijajo še naprej in da so še vedno znane kršitve človekovih pravic v Turčiji, tukaj sicer za turško notranjo politiko, ampak komisija je bila v zvezi s tem zelo jasna in je Turčijo upozorila na to, poleg tega pa je svoje prispeval tudi ta parlament s svojimi rezolucijami. E, zato je hkrati v tej luči treba gledati tudi na vprašanje odločitve turškega parlamenta za oduzem imunitete določenim poslancem, kar 138 jih je. V našem stališču eh, z 20. maja smo Eh, še zlasti povdarili, da mora imuniteta veljati za vse nediskriminatorno, naše stališče je bilo popolnoma jasno. Vsako stališče oduzemu poslanske imunitete mora biti zelo utemeljeno na pregleden način in sicer od primera do primera, ter ne sme biti predmet političnih manipulacij. Gre torej za vprašanje parlamentarne poslanske imunitete in zato uh, si Turčija ne more dovoliti, da bi kar takole skupinsko oduzemala poslansko imuniteto. Mi smo zelo sistematično podarili tudi pomen pravnih okvirov in spoštovanja ustave ter eh, uveljavitev vseh načel varovanja osebnih pravic in svoboščin. Naj podarim, da bo vsaka domnevna Vsako domnevno dejanje, eh, ki bo kršilo to vrste pravice, moralo biti predmet eh, preiskav in pravosodnega pregona. Namreč politične in eh, pravosodne oblasti v Turčiji so odgovorne za to, da poskrbijo, da bodo te pravice spoštovane in to ne zadeva samo posameznikov, ki so jim te pravice kršene, temveč tudi splošno vladavino prava v Turčiji, ki je tudi temelj naših odnosov s Turčijo. Komisija bo še nadalje zelo tesno in pozorno spremljala situacijo v Turčiji in eh, to tudi obravnavala na nadaljem sestanku, na prihodnjem sestanku visokega dialoga, kjer bomo znova opozorili Turčijo na potrebo po nujnem izvajanju obljubljenih eh, reform in komisija še nadalje zelo pospešeno deluje na poglavji 23 in 24. Eh, kar pa ne vpliva na uveljavljanje stališč držav članic v zvezi s tem. Eh, Sprijeta merila ključnih, eh, na ključnih področjih pravice, svobode in varnosti ter stanje v pravosodju so konkretne zadeve, ki jih bo morala Turčija izpolniti, če se želi približati Evropski uniji in v teh prizadevanjih bo vedno naletela na podporo nas vseh. Hvala lepa. Gospod komisar, sedaj bi zaprosil gospoda Predor, naj spregovori za eno minuto. Najlepša hvala. Oduzem poslanske imunitete ni nekaj izjemnega. To se dogaja v vseh eh, parlamenti, tudi v Strasburu se je že zgodilo, vendar hkrati oduzem poslanske imunitete kar 138 poslance, vendar je nekaj izjemnega, še toliko bolj, ker ti poslanci prihajajo iz iste stranke in sicer kurdske stranke, ki je opozicija oblastem v Ankari. Torej gre za zelo pomembno odločitev oduzema imunitete, pomembno pa je tudi, kako bo to vplivalo na nadaljne življenje kurdskih državljanov v Turčiji. Potem je tu še vprašanje in še vina druga vprašanja, ki so s tem povezana migracijski tokovi in tako naprej, približevanje Evropski uniji, izpolnevanje pogojev iz določenih poglavi. Na to moramo biti pozorni in izpolniti tudi svoje obveznosti. Gospa Piri, tri minute imate na voljo. Danes so potekali pogrebi policistov, ki so padli kot žrtve terorističnega napada včeraj v Istanbulu. Zelo obžalujem to dejstvo in izražam sožalje vsem sorodnikom in prijateljem žrtev. Moramo najti trajno rešitev tudi za kurdsko vprašanje. To je tako v interesu Turčije kot vseh njenih državljanov, še zlasti tisti, ki živijo na jugovzhodu države. Zato je toliko bolj zaskrbljujoča odločitev parlamenta o odzemu poslanske imunitete 138 poslancem iz eh, opozicijske stranke HDP. Veliko ljudi eh, je odvisno od te odločitve. Nismo sicer pristaši tega, da morajo biti vsi politiki, ne glede na karkoli, im, imuni na Eh, razne oblike preganjanja, vendar je treba zadeve pogledati realno in eh, ne glede na to, koliko nam je kdo všeč ali pa nam ni všeč, je bila poslanska imuniteta le postavljena z določenim namenom in zato, da se lahko izražajo prosto različna politična mnenja. Eh, veliko ljudi je videlo poslank, poslance iz različnih političnih skupin na pogrebih eh, žrtev terorizma. Marsikdaj je prišlo tudi do tega, da ni bila spoštovana policijska ura v takih primerih, ampak v vsakem primeru ne moremo zanemariti številnih vojaških in policijskih posegov na jugovzhodu države. Kurdski primeri so zelo pogosti. In če tukaj vidimo sedaj, kako izginevajo legitimno izvoljeni poslanci opozicije, ki so v priporu in praktično izginejo brez sledu, Eh, potem ne vem, kako bomo v kratkem dovolili Turčiji potovanje z njenih državljanov brez vizumov v Evropsko unijo, če ta hkrati zatira pravice svobode izražanja. Treba bo opozoriti Turčijo, da mora pozitivno vplivati na začetek mirovnega procesa, v Turčiji in to bi morali začeti ravno v parlamentu. Zato pozivam vse politične stranke v Turčiji, naj stopijo skupaj in se hkrati izrečejo proti terorizmu ter s tem prekinejo prelivanje krvi v prid vseh turških državljanov. Hvala lepa, gospod Marija, s eno minuto imate na voljo. Hvala. Turški režim še vedno tepta določene pravice in to velja tudi v tem primeru, ko so se odločili, da bodo oduzeli poslansko imuniteto legitimno izvoljenim predstavnikom ljudstva z jugovzhoda Turčije. Potem pogledajte na dogodke v Haji Sofiji, eh, ki jo hočejo spremeniti v Mošejo. Gospe Morgerini smo že poslali dopis, v katerem jo prosimo naj že enkrat prekine ta začarani krog, še zlasti v zvezi z Ajo Sofijo. Tam eh, dnevno berejo Koran in to je velika žalitev za pravoslavne vernike. Ta eh, pristop eh, Turčije in te provokacije, kristijanov so naravnost nezaslišane. Mislim, da bi se morali nehati klanjati sultanu. Gospod Lambsdorff, dve minute. Da. Eh, Hvala lepa, gospod eh, komisar. Vsi mi smo parlamentarci in seveda obstajajo situacije, v katerih je potrebno pač preklicati imuniteto nekega kolega ali kolegice, ampak eh, predstavljati si, da bi kot parlament preklicali imunitete stotih kolegov ali kolegic zaradi nekih malih prekrškov. E, to je nekaj, kar je ne zaslišeno. Noben parlament e, v svetu tega ne stori in e, resnično velikansko presenečenje je, da je Turška e, velika ljudska skupščina to storila. Turčija je država, ki uradno še vedno želi nekega dne postati polnopravna članica EU. In eh, prvi kopenhagenski kriterij je institucionalna ureditev, ki omogoča pravno državo, spoštovanje človekovih pravic in zaščita manjšin. Če se nek parlament sam one sposobi, ni več demokratično reprezentativen s tem, ko prekliče imuniteto več kot 138 eh, kolegov in kolegic, potem o institucionalni stabilnosti več ne more biti eh, govora. Potem eh, zaščite manjšin tudi o tem ni možno govoriti, kajti v prvi vrsti so ti ukrepi upirni proti kurdski manjšini. Za parlamentarne demokracije je jasno, kdo je legalno izvoljen, zakonito izvoljen, mora imeti tudi možnost zakonitega izvajanja tega mandata, torej da ne prihaja do eh, arbitrarnega sodnega pregona, da ne prihaja do ustrahovanja. Mednarodno sodišče je namreč ugotovilo, da je to življstvo preveč spolitizirano, da ni več govora o neodvisni, neodvisnem sodstvu. Poglejmo, kako se godi medijem, kako se godi sindikatom, ki želijo sklicati izhod na trgu Taksim. Tudi druge civilne družbene skupine so pod pritiskom. Prav tako so zdaj eh, kurdi tisti, ki so pod pritiskom, zdaj se masovno deluje proti kurdski manjšini in njihovi politični stranki in treba se vprašati, ali bodo varnostne razmere kot posledica tega boljše v državi, mislim, da ravno nasprotno in zato je to neproduktivno, ne le z perspektive Evrope, ampak tudi z perspektive Evrope turških državljanov. E, Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi, točno leto dni je minilo, odkar je HDP uspešno slavila 7. junija. In 7. junija je Erdogan podpisal zakon o odpravi imunitete poslancev v turškem parlamentu. In to se mi zdi ne le nek formalen akt predsednika, ampak zelo zavestna poteza v smeri izgradnje predsedniškega avtoritarnega sistema. AKP, ki dominira v parlamentu, sama sebi jemlje moč in škoduje turški demokraciji. Ta zakon ima tudi posledice za to, kako lahko poslanci izvajajo svoje delo. In ogorčeni smo, da v 21. stoletju v Evropi vendarle ostaja možno na ta način ustvarjati ozračje strahu. In to je nekaj, kar je upereno ne le proti poslancem HDP. Če bi v nemškem Bundestagu sprejeli kaj podobnega, bi bilo ogorčenje popolno. Zdaj Erdogan zahteva eh, tudi, da se ukrepa proti nemškim poslancem in zdaj se bojda pripravljajo celo tožbe proti nemškim poslancem, ki so sprejeli omenjeno resolucijo in tu je jasno, da Erdogan deluje proti tistim, ki uporabljajo pravico do izražanja svobodne volje. Vsaj tri četrtine poslancev tu uh, bi ostalo brez imunitete, eh, ker tu gre za poseg v svobodo govora in predvsem poseg v odgovornost poslancev, da lahko sploh delujejo. Lela eh, Sana, ki jo mi zelo dobro poznamo, ki je od nas dobila nagrado Saharova, ravno zaradi tega, kar je v parlamentu uveljavila svojo pravico do izrekanja lastne volje in pa tudi gospa Isilin, ki je bila tudi dolga leta eh, tu in se tudi učila demokratičnega eh, delovanja. In teh stvari ne moremo dovoliti. In eh, če komisija tu govori, da je treba imeti zaupanje v pravosodje, je pod Erdoganom v zadnjem času 228 eh, sodnikov in eh, tožilcev ne more več opraviti svojega dela, ker so jih premestili. Kako naj potem pričakujemo, da bodo te tožbe tudi ustrezno obravnavane? Tega ne moremo sprejeti na takšen način, kajti tu gre za našo skupno evropsko svobodo in demokracijo. Vero, Najlepša hvala, gospa Valero, mi dve minuti in pol. Najlepša hvala. Če vas izvolijo v parlamentu Turčiji, to ni samo razlog za ponos, temveč je lahko tudi neposredna ogroženost. Ker če vidimo, kako pogosto njihovi poslanci iz opozicije pristajajo v zaporih, potem eh, vidimo, da se stvari niso spremenile od starih časov do zadnjega sklica parlamenta. Eh, po zadnjih volitvah smo slišali še veliko prijav, ne le o tem, kako ravnajo s poslanci, temveč tudi z mediji. Eh, vsi so govorili o vzdušju, ogroženosti, o številnih grožnjah, ki so bile izrečene povsem odkrito. In mnogi naši eh, prijatelji so doživeli podobno ravnanje. Torej je pri njih kar v navadi kaznovati uh, poslance v parlamentu in njihovo politično udestovanje enačijo s hudimi kaznjivimi dejanji. Tako da, če govorimo o liberalizaciji vizumov za Turčijo, se moramo vseeno vprašati, kaj je z našimi vrednotami, kaj je svobodo izražanja, kaj je svobodo medijev in uh, koliko smo sploh učinkoviti z našimi kritikami predsednika. Samo predstavljajte si, kdo od nas bi sploh lahko tam deloval, če si nihče ne upa niti kritizirati predsednika. Predsednika je praktično nemogoče poklicati na odgovornost in parlament eh, je v bistvu zelo pomemben kot orodje demokracije in zato smo vsi zelo zaskrbljeni tukaj v Evropskem parlamentu, eh, kaj se bo nadalje dogajalo eh, s Turčijo, ker Turčija je naš pomemben partner, ne le glede obladevanja negacijskih tokov, temveč tudi v drugih oblikah boja proti organiziranemu kriminalu. Eh, res pa je, da bo treba Eh, poskrbeti tudi za obladovanje korupcije v Turčiji, ki smo ji še vedno nenehno priča. In v zvezi s tem je vedno bolj zaskrbljujoče, da število žrtev, ki si jih najdemo tudi med akademiki, ne zgolj med poslanci, stalno narašča. Sedaj menim, da bi lahko uh, eh, odkrite se o teh vprašanjih grazie presidente che... gospod castaldo eno minuto hvala lepa e, turški državljani se sprašujejo odkar je bila sprejeta odločitev, da se poslance Evropa njihove pravice do e, mandata Eh, od takrat so se stvari spremenile in da spremeni ustavo za to, da bi povečal svoje pristojnosti in svojo oblast. To spodkopuje pravice 138 eh, izvoljenih poslancev, eh, ki v veliki meri prihajajo iz kurdskega eh, predela Turčije. Vse to je šokantno in to, o tem lahko beremo na dnevni osnovi vsak dan gre za neposredni napad na pravice Turkov so strani njihovega predsednika. Kako pa lahko govorimo sploh, eh, da naj taka država postane naša eh, članica, glede na to, da tepta na tak način pravice, to je šokantno, kar pa je najbolj šokantno, je tišina Evrope v tej situaciji. Gospod Ferro, eno minuto vedno več in vedno več eh, s strani gospoda Erdogana in sprašujemo se, kako dolgo še. Eh, jasno se kaže, kakšen je zatem namen za tretji opozicijo in nič ni novega v tem eh, predelu Evrope. In še enkrat, Turčija ogroža Evropo skupe in eh, naša skupina pa vas eh, postavlja pred eh, odgovornost. Ali menite, dragi kolegi, da je diktatura Erdogana model, ki je kompatibilen z našimi vrednotami? Hvala. Gospod Sinodonos, Dinos, minuta 30. Kratko. eden od eh, parlamentarcev je eh, rekel, da je kurdska zemlja ukradena, eh, zemlja, ki si, si jo ukradli in da ko so takrat prebivali na tej zemlji, so bili Turki v Mongoliji. Ta zemlja nam pripada in tu želimo ostati. Kurdistan je star več kot 5000 let, obstajajo grška besedila, ki o tem pričajo. In eh, Naprimer, eh, lahko ste slišali sa strani nekaterih ljudi glede teh poslancev, eh, odrežite jim glavo, pošljite jim kroglo v glavo in podobno. ali je si moč zamisliti, da bo v taki situaciji prišlo do sankcij. v primerih, ko prihaja do žalitev in eh, ko se nekatere izmed teh ljudi obtužuje eh, terorizma. Prav tako eh, ni spoštovanja za spomenike potrebno se je zamisliti nad pravičnimi odločitvami v tem pogledu. Predsednik Erdogan eh, zatira vse evropske vrednote. Četrtini poslancev velike narodne skupščine odpravil imuniteto in to je nadaljni udarec v obraz Evropske unije. Že dolgo eh, eh, um, preganja ter, um, kritike kot teroriste in jim zavezuje usta. In sedaj ta usoda še zlasti grozi, grozi kurdski uh, manjšini v parlamenti, ki bi jo pravzaprav bilo treba zaščititi in jo želi odpraviti. S tem odpira poti za nove volitve pri tistih, kjer bi lahko dobil nove glasove, ki jih potrebuje za ustavno eh, večino. Turčija se eh, razvija v predsedniško diktaturo. Tukaj vlada vzdušje strahu, ampak to je velik problem za Evropsko unijo, kajti potrebujemo zanesljivo Turčijo, ki bo naša eh, soseda, s katero lahko tesno sodelujemo. A ta država ni več zanesljiva. To pomeni, da se moramo odzvati. Zdaj moramo končno in dokončno končno eh, postaviti na let eh, pristopna pogajanja, tako da v Turčiji povemo, da je naša edina možnost le še pogovarjanje o sodelovanju. Gospod Andrulak, se eno minuto. Najprej eh, naj vam izrazim, naj izrazim iskreno sožalje družinam žrtev nedavnih napadov v Turčiji. Erdogan eh, pa vodi Turčijo v eh, politični srednji vek. In eh, to morajo Turki prenašati vsak dan in sicer oduzema, oduzema poslansko imuniteto poslancem. in eh, seveda pa ni moč ostati to samo gledati in opazovati, ko eh, prihaja do situacij, do napadov, do pokolov, do uničevanja in nikogar eh, ne spoštuje, ne spoštuje Aja Sofije, in poslužuje se cenene propagande, zato moramo poslati jasen signal in sporočilo in eh, mu povedati, da njegova perspektiva za Evropsko unijo ne obstaja. Gospod komisar, pravite, da vas resnično skrbi, pravite, da boste še naprej zelo tesno sledili celotni zadevi. Gospod komisar, tiho me skrbi uh, dojemanje um, resnice na strani komisije, ki očitno ne želi spoznati dejstev. Eh, to, da je eh, Erdogan najprej zavezal usta eh, kritičnim medijem, potem je pregnal predsednika oziroma premijeja Davotogla, potem preganja lastno ljudstvo v Kurdistanu, sedaj temu mora slediti še demokratična opozicija. To, da je odpravil imunitito 138 parlamentarcem, to je pravzaprav cilj, je prizadeti kurdsko demokratično ljudsko stran. Moramo se zazeti za te poslance imeti priložnost, da povedo svojo zgodbo za demokratično, mirno in eh, miroljubno Turčijo. Gospod komisar, znova vas sprašujem, kaj ste pravzaprav sploh rekli? Resnično nas mora skrbeti in eh, da bomo stvari tesno spremljali. To ni dovolj, gospod komisar. Koliko časa bomo še naprej eh, se tukaj postili voditi za nos? Kdaj boste končno povedali Erdoganu jasno, da mu begunski dogovor ne daje bjankomenice? Opozicija, svobode izražena, sprašujem spoštovana za eh, človekove pravice in manjšine. To je del demokracije in Evropska unija izgublja svojo verodosojnost, če ne boste dejansko uspeli zaščititi teh vrednot tam. Hvala. Hvala lepa, gospa Šake. Eno minuto. Mike. Hvala, predsedujoči. Uh, preveč eh, nesprejemljivo, koliko je že bilo eh, kompromisov, sprejetih kompromisov in eh, zdi se, da upamo, da bo Turčija zaščitila naše meje. Vendar pa, ko bo Turčija izpolnila 72 kriterijev, kot je bilo dogovorjeno leta 2013 in potrebno eh, se je za to zavzemati in turški parlamentarci bi se morali eh, vzdržati oziroma distancirati od nasilja. In potekati mora demokratično. Oduzem poslanske eh, imunitete pa ne dovoljuje takega, eh, take procedure eh, in pravične procedure. Večkrat je povdarjeno, kako pomembna je pravna država. Pozivam, da mora Turčija biti pozvana, da spoštuje mednarodno pravo in sicer ni možno dopuščati takega takega obnašanja in sicer v nobenem primeru. Hvala lepa, gospod Hadži Đorđu. Eno minuto. Ja tu nekrusih, te si nizbom vi... Tudi sam bi izrazil sožalje za žrtve včerajšnjega terorističnega napada. Nobenega, nobene utemeljitve ne more biti za tako barbarsko dejanje. To pa, kar dela Erdogan, eh, Eh, eh, je nekaj eh, povsem drugega in želi spremeniti same temelje države. Kurde preganjajo, preganjajo z domov, z namenom, da se zavlada nad kurdskim prebivalstvom. Evropska unija pa e, mora pokazati dostojanstvo e, in tudi do nas samih in ne popustiti pred pritiski, e, da bo videti, kot da sprejemamo dejstvo. Eh, in sicer zato, ker Turčija eh, gosti 3 milijone migrantov in da se potem to izrablja na tak način. In eh, turškemu predsedniku je to pogledno potrebno poslati jasno sporočilo, kar dela eh, pravzaprav je nekaj, kar uničuje njegove odnose z EU. Hvala lepa ta oduzem poslanske imunitete je jasno namenjen eh, eh, tej skupini omenjenih poslancev eh, in tudi sami stranki, ki jo predstavljajo. To je posem nedemokratično in je v nasprotju zlasti, če pomislimo, Eh, kakšen delež prebivalstva eh, predstavljajo. So ljudje, ki verjamejo v drugačno prihodnost eh, Turčije, ki si želijo boljšega življenja, ki se bojujejo za človekove pravice in vse tisto, za kar se zauzemamo tudi sami. Zato moramo te ljudi podpreti in sramotno je, da je vse to prišlo do te točke in da se konflikt razgrinja na ta način. Sedaj smo spet na začetku, na stotine eh, civilistov je umrlo, bombardira se eh, prebivališča in na ta način se ni moč bojevati proti terorizmu. Ravno nasprotno. To je velika izguba za mirovni proces. Tudi same države članice morajo biti močne eh, v svojih reakcijah, vedeti, za, eh, in eh, se, eh, se op, zauzemati oziroma zauzemati za izvajanje in uresničevanje teh vrednot. To moramo povedati jasno, ne smemo narediti napak, kajti v tem primeru lahko dejansko nekaj naredimo za boljšo Turčijo. Gospod Holmar, je muzika. Gospod Obromar, za minuto. Hvala lepa, predsednik. Ceno treba plačati, je takoj rekel eh, Erdogan, ko je odpravil uh, imuniteto 138 poslancev 20. maja. Komisar Han, namesto da bi se ustrezno odzvali, smo se s tem gospodom dogovorili glede beguncev in ignoriramo, da se v Turčiji pravzaprav demontira demokracija te državi eh, obljubljamo milijarde eh, evrov in pravzaprav dovolimo, da nas Erdogan vodi za nos. In ehm, vse to se dogaja zato, da bi rešili glavo Merklove, ki ehm, želi rešiti situacijo z begunci, ampak na katastrofalen način, za ne le Nemčijo, temveč celotno Evropo. Kakšno, na kakšen način bo um, Erdogan pomagal svojimi uh, bogunci, če se ne bomo, kaj bo storil, če se ne bomo vedli tako, kot si želi uh, sultan iz uh, Turčije. Uh, tudi, če ne želimo govoriti o armenskem genocidu tako, kot želi on. Mislim, da si tega ne smemo dovoliti. Hvala lepa, eh, gospod Janus Korvin-Mike. Eh, hvala, gospod eh, predsedujoči. Bernadeta Devin je bila obsojena na eh, življensko ječo, vendar pa so jo odpeljali do poslanske zbornice v Veliki Britaniji. Pred več desetimi leti je Adolf Hitler oropal pravic svojo opozicijo, in eh, kasneje je eh, ta opozicija zelo eh, obžalovala, da ni ravnala drugače, kajti kasneje je potem to omogočilo Hitlerju, da prezame oblast. In eh, Erdogan dela na tem, da bo imel tako večino, da bo lahko počel, kar bo eh, želel. Tako da lahko to le obžalujemo. Vprašanje pa je, zakaj mi kot Evropska unija podpiramo gospoda Erdogana. Samo en odgovor vidim. Uh, gospod Erdogan je moral prepustiti del uh, denarja, uh, kajti Evropska unija se z njim še nadalje pogaja. Uh, vpliv gospe eh, Merkel pa je manjši, kot bi si morda mislili. In eh, tako je bila Turčija obtožena in pokazali so nam eh, pot, po kateri je potrebno iti. To, kar se dogaja, je grožnja za celotno, za celotno Evropo. Hvala. Dvamna Šojdrova, un minut. Gospa Šojdrova, eno minuto. Da udelani slova, vašeni pane komisarji. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. No, meni se vaš odgovor ne zdi eh, zadovoljujoč, kajti Evropska eh, komisija ponovno postavlja. Eh, torej, govori o delovanju Erdogana, ki je zmanjšal pluralnost in republiko. In za me to predstavlja signal in sicer gre za ravnanje do povsem določene skupine poslancev. Opozicije, opozicije, ki predstavlja eh, skupino, ki se ne strinja z gospodom Erdoganom. In ker ker eh, si gospod Erdogan želi, eh, da bi obstajal režim, eh, nevizumski režim z Evropsko unijo, mora vedeti, da dokler ne bo spoštoval pogojev, moramo še vedno ostati pri vizumskem sistemu, pri vizumskem sistemu v primeru Turčije. Imate besedo za modri karton. Hvala lepa, hvala za to priložnost, predsedujoči. Spoštovana gospa, govorite eh, in posredujete močno sporočilo in strinjam se z vami, mislim, da so tako eh, storili tudi drugi, eh, tudi v zvezi z drugimi vprašanji in tudi glede na Turčijo, gospod Orban ki eh, vodi vlado, ki omenja tako Putina kot, eh, kot Erdogana in sicer ju daje za zgled, za zgled primera, ki mu je potrebno slediti. Ano, ja tedy odpovim na tuto vaši otázku. Odgovorila bi na vaše vprašanje po mojem mišljenju ne gre slediti primeru gospoda Putina, pa tudi Orban ne more nuditi to vrstnega, to vrstnega zgleda, kajti njegova demokracija je omejena demokracija. Gospod Vendenholzer, gospode in gospe. Demokratična imuniteta je zelo velika dragocenost demokratičnega sistema. Odprava se zgodi le v eh, izjemnih situacijah, v posameznem primeru po preverjanju okoliščin. Eh, okoliščine v tem primeru eh, vzbujajo skrb, kajti imajo značaj kolektivne kazni in med kaznovanimi so znani ljudje kot gospod Demirtaš, ki je bil pred nekaj tedni gost skupine SND in eden, ki je bil veliko čla, let član naših, našega parlamenta. Dogodki so absurdni in ti dve osebi nimata nobenih um, prekrškov in mi vse čas pozivamo in ona dva sta vse čas pozivala le k miroljubni rešitvi kurdskega vprašanja. Hvala lepa, gospod Tenek. Eno minuto 30 sekund odvzem imunske in poslanske imunitete je običajno nekaj, kar eh, bi imeli za dobrodošlo v demokraciji, eh, kot je v tem parlamentu. Vendar pa se zdi, da so ti postopki politično motivirani, da gre za neke vrste kolektivnega kaznovanja, zato da se oslabi določene, eh, določeno skupino. Gospod Erdogan pa se eh, eh, zdi, eh, da si želi, da bi si želel še povečati svojo moč in oblast, ki bo na ravni čudovitosti njegove palače. In tako v ta namen ravna in posega po vse mogočih ukrepih in želi tudi okrepiti lasno stranko AKP. HDP, eh, potem je tu stranka HDP, ki je pomembna. Eh, vendar pa Erdogan, Erdogan bi se celo pogodil z bivšim eh, rivalom v zamenjavo za njegovo podporo v Narodni skupščini. In pravna država sedaj je ogrožena v Turčiji in sicer v večji igri, ki pomeni spod, spodkopavanje teh vrednot v avtokratski agendi Erdogan. Erdogana. In eh, je pa ta država tudi zaveznik v okviru NATO, eh, potem tudi v sirskem konfliktu. Erdogan pa spreminja eh, to državo in mislim, da bi nas moralo to zelo skrbeti. Gospod Weigl. Procesi proti poslancem, ki se začnejo z grobimi verbalnimi napadi, podtikanjem subverzivnih namenov in zarot, vse to je vselej in povsod napovedovalo pohod avtoritarne oblasti in koncentracije moči v enem centru in v eni osebi. danes se to dogaja v turčiji naši pomembni strateški partnerici. erdoganov napad na pravno državo ki je dosegel kulminacijo z odvzemom imunitete izvoljenim poslancem je treba obsoditi in to brez rezerve. turčijo potrebujemo znašla se je pod udarcem teroristov in enakih problemov kot bližnji vzhod v celoti in mi evropa z njim. najslabša od vseh možnosti je ta ki jo je izbral predsednik erdogan ko je združil zunanje probleme z notranjimi medetničnimi napetostmi mogoče se moramo v tem trenutku ko obsojamo avtokratsko oblast v ankari vprašati ali je še čas za proaktiven pristop in redefiniranje skupnih interesov komisar jaz podpiram vaš uvodni govor o tem. številne probleme turčije smo pomagali ustvariti tudi mi in naši zavezniki in tega ne bi smeli pozabiti gospod predsedujoči. Včeraj, 7. Eh, junija, torej eh, natančno dvanajst mesecev eh, po parlamentarnih volitvah, se je predsednik Erdogan odločil odvzeti parlamentarno imuniteto stoosemintridesetim poslancem, od tega triinpetdeset in devetinpetdeset poslancev opozicije torej na, za kakšno ceno uh, smo sklenili dogovor z gospodom Erdoganom. Veliko uh, smo že povedali na to temo, ampak mislim, da je šel tu uh, še korak dlje. Načela, ki jih morajo države kandidatke spoštovati, so tu povsem zanemarjeni torej že eh, leta 1995 eh, eh, smo imeli incident z eno poslanko, zdaj, je zopet, zdaj so zopet poslanci opozicije v takšnih situaciji. In kot poslanka bi vas vse pozvala k solidarnosti, kajti treba se je boriti za vse te poslance individualno in moramo zahtevati, da se spoštujejo naše vrednote. Hvala lepa, predsedujoča. Ja, torej včeraj je bilo natančno leto eh, potem, eh, ko je eh, kurdska stranka prišla v turški parlament in to s precejšnjim deležem glasov, 13 odstotkov. In Seveda, k malu potem eh, so bile organizirane nove predčasne volitve, novembra meseca, to je povsem eh, spremenilo situacijo v prid eh, predsednika Erdogana. In vsaj 50 poslancev kurdskega izvora je, se je znašlo v raznih sodnih procesih, ki jih je sprožila vlada. In, Eh, Turčija je soočena seveda s celo vrsto različnimi eh, težavami na mejah, prav tako imajo tudi notranji eh, konflikt in jasno je, da imamo tu avtoritarni režim, ki ne spoštuje demokratičnih vrednot. Nujno je, da si prizadevamo za demokratično Turčijo. Gospod Piti Deus, minuto. Hvala lepa. Torej, eh, pred eh, nekaj dnevi oziroma včeraj je Narodna skupščina v Turčiji sprejela eh, sklep, s katerim eh, je oduzela imuniteto 138 poslancem, med njimi eh, zlasti kurdskim poslancem. In ti poslanci so si zlasti prizadevali za to, da bi dosegli v njihovi regiji premirje in da bi se pač prenehalo z vojnim stanjem. In gospod Erdogan je eh, to, ta sklep eh, sprožil na podlagi zakona o boju proti terorizmi. To je eh, protidemokratični akt turškega predsednika in to bo vodilo v nov val nasilja v državi. Ampak vprašanje, ki se postavlja je naslednje. Zakaj ste nekateri med vami tako zelo presenečeni nad to potezo predsednika Erdogana? Vi ste doslej vse čas eh, in vsakeč znova eh, sprejeli, eh, da vse, kar je počel in vse samo zato, da bi se lahko vi soočili z to begonsko krizo. In uh, to, kar dela uh, gospod uh, Erdogan, uh, je uh, ni nič kaj bistveno drugačnega kot to, kar vse čas počne, vse čas se norčuje iz Evrope. Imamo vprašanje, če bi vam gospod Erdogan postavil to vprašanje, kakšen bi bil vaš odgovor in ali ste odločni, ali ste pripravljeni uh, prekiniti uh, pogajanja o pristopu Turčije k Evropski uniji. Ali ste pripravljeni eh, črtati PKK iz seznama terorističnih organizacij? Hvala lepa. Turčija potrebuje Evropo, Evropa potrebuje Turčijo, ampak obe strani pa morata spoštovati pravila igre. Ampak eh, tega ne vidimo. In eh, ta eh, ustavna revizija je omogočila, da eh, je velika večina opozicijskih poslancev izgubila svojo imuniteto. In to bo imelo posledice, ki jih bomo čutili še v prihodnosti. In en od pogojev za dvig oziroma za odpravo vizijskega režima za turške državljane je ta, da Turčija spoštuje eh, zakonodajo in pa načela in zlasti na področju eh, terorizma. Eh, Evropa je najpomembnejša trgovinska partnerka Turčije in to nasilje, ki ga tudi podpihuje vlada, je vodi, jo vodilo v te teroristične napade, ki smo jih bili priča v zadnjih dneh in to tudi zlebo, zelo slabo vpliva na turško gospodarstvo. Gracias, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, torej, škoda je, da je do te razprave prišlo en dan po eh, tem groznem napadu v Istanbulu včeraj in eh, seveda zelo sočustvujemo z eh, žrtvami in eh, vemo, da je terorizem eh, grozna težava ampak, in proti njej se moramo boriti, ampak ne na račun naših vrednot in spoštovanja človekovih pravic in demokracije. Torej, V zadnjem letu prejemamo zelo slabe novice iz Turčije. Ta uh, avtoritarna tendenca uh, Eh, gospoda Erdogana je zelo zaskrbljujoča in to tudi posreduje zelo, zelo negativno sporočilo vsem, zlasti turškim eh, ženskam. In eh, zlasti obžalujemo to politično uporabo poslanske imunitete, kajti to kaže na zelo kritično situacijo na področju spoštovanja osnovnih pravic v Turčiji in uh, morali bi uh, spodbuditi Turčijo, da uh, stopi na demokratično pot in tam bo lahko srečala Evropsko unijo. Gospod Henkel, minuta, hvala lepa. Gospod uh, predsednik, uh, Turčija je bila do zdaj ena redkih držav, ki so se v muslimanskem sistemu, ki uh, so se podale na pot uh, birokracije, človekovih pravic in enakopravnosti žensk in moških. Zdaj je le še Tunizija v tem sklopu držav. Kot vsak diktator, tudi Erdogan, Erdogan potrebuje uh, sovražnike in te najde v kurdih. Njegova politična skupina, stranka AKP pa se mora veliko bolj distancirati od teroristične organizacije PKK. Namreč pri uh, pogrebu uh, samomorilskega atentatorja so nekateri uh, sodelovali in ta je ubil več uh, ducatov. Uh, Eh, kurdov. Šef, der, eh, torej vodja eh, Dermitaš pravzaprav preveč stvari poenostavlja za Erdogana. S tem mu omogoča, da krepi diktaturo ne le na račun kurdov, temveč na račun vseh Turkov. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kriso Gonos, minuto. Ja, torej Turčija se odmika od eh, parlamentarne demokracije in vedno bolj se bliža odprti diktaturi. Eh, Erdogan in eh, njegovi privrženci se opirajo na sovraštvo zato, da bi skonsolidirali svojo moč in praznujejo naprimer padec eh, Carigrada pred 600 leti in eh, Erdogan uporablja eh, to sovraštvo otomanov do armencov in drugih kristjanov, zato da upravičuje genocid proti armenskemu ljudstvu pred stotimi leti. Sedaj pa se je obrnil proti kurdski manjšini v severo-vzhodnih provincah in kaznuje Eh, poslance HDP-ja, eh, kajti na ta način želi povsem eh, utišati opozicijo. Torej, treba je predvideti politične in gospodarske sankcije za gospoda Erdogana. Diktaj. 7. juni je simbolni datum, torej pred letom dni eh, je eh, kurdska stranka eh, dobila 13 odstotkov glasov na parlamentarnih volitvah. In tudi veliko drugih opozicijskih poslancev je bilo izvoljenih v parlament. Torej ni na ključje, da je Erdogan včeraj podpisal zakon, ki omogoča. Um, kazensko, eh, kazenski pregon teh 138 eh, eh, poslancev. Torej, na ta način je Erdogan lahko popravil na nek način izid volitev lani in treba je zagotoviti tudi to, da bomo zelo jasno razumeli, da se na Turčijo ne moremo zanesti eh, in da ni dovolj, da nam pomaga reševati eh, begonsko krizo. Gospod Kefalojanis, minuto. Hvala lepa. Tudi sam bi želel izraziti eh, sožalje in pa veliko zaskrbljenost spričo terorističnih napadov, ki smo jim bili priča v centru Istanbula. Prav tako bi rad izrazil tudi svojo zaskrbljenost eh, glede eh, tega, da je turška vlada prvič od leta 1934 eh, brala Koran v Hagi Sofiji. Torej, to je eh, posebna zgradba, ki je zaščitena kot svetovna kulturna dediščina eh, in to se doslej nikoli ni zgodilo. Moramo zagotoviti, da bo Turčija eh, stebr varnosti za, in stabilnosti za svoje ljudstvo, ampak mora biti tudi demokratična. Turčija je država, ki gre v smeri avtoritarnega eh, režima, eh, islamističnih eh, tendenc. To je država, ki se oddaljuje od Evropske unije zaradi vodilnih, ki jo vodijo. Gospod Benifaj. Hvala lepa. Torej, včeraj je prišlo do selektivne ga selektivne odprave parlamentarne imunitete. Gospod Erdogan govori o zgodovinskem koraku za državo. To seveda drži, kajti gre za prelom, gre za to, da se je Turčija umaknila od osnovnih vrednot Evropske unije. Prejšnji teden smo posredovali pismo gospodu Erdoganu, poskušali smo ga prepričati, da to ni sprejemljivo, da to nima smisla. in eh, vemo tudi, da eh, je Erdogan eh, aktiviral še dodatne kadre na področju obveščevalnih služb, boja proti terorizmu. Tudi to ne gre v pravo smer. Torej, vse, kar se dogaja, ne bo pomagalo pri sodelovanju med Turčijo in pa Evropsko unijo. Gospod Zambaski. Hvala lepa, predsedujoči. Torej, Turčija je še enkrat eh, pod taktirko Erdogana dokazala, da nima nobenega mesta v Evropski uniji. Odprava imunitete 138 poslancev je udarec za demokracijo in to je čistka, to je poskus, kako se. Kako povsem, eh, ko, ko povsem odstraniti eh, turško stranko, jo izriniti in eh, ne bi bil presenečen, če bi to voli, vodilo v državljansko vojno v Turčiji. Torej veliko napadov bo različnih oblik. Mislim, da je treba Erdogana ustaviti in uh, Svet in komisija morata umakniti eh, klauzulo o eh, človekovih pravicah in zamrzniti pogajanja s Turčijo. Evropska unija mora braniti evropske vrednote in sedaj je čas za to, da ukrepamo in da pokažemo, da Turčija ne more biti naš partner. Turčija nas izsiljuje. Hvala lepa. Tu ne gre samo za napad na 138 poslancev, temveč je to neposreden napad eh, na tisto malo, kar je sploh še odstalo od demokratičnega sistema v Turčiji. Torej, Erdogan eh, tepta demokracijo in eh, naš parlament bi moral posredovati jasno sporočilo ne samo proti strategiji Erdogana, temveč tudi eh, v podporo tem poslancev. Potrebujemo demokratično razpravo v tej državi in to zadnje je ključno, kajti Erdogan in pa vojska odpravljata to možnost in tu gre resnično za upravni državni udar. Res je, da eh, potrebujemo veliko eh, več kot to, kar smo dosegli s porazumom s Turčjo. In eh, tudi moramo si pogledati, v kakšnih okoliščinah živijo begunci v Turčiji. Minut. Gospod Karasenuto, gospod komisar, gospe in gospodje. Tudi če sem za begunski dogovor s Turčijo, je ta eh, razvoj sedaj za me nespremljiv in grozljiv in treba se odzvati v našem parlamentu. To je nujno. Če 138 poslancem z enim mahom eh, odzamejo eh, imuniteto, če tudi so bili demokratično izvoljen, izvoljeni, če um, pripadniki politične manjšine s tem uh, sovrženi iz uh, parlamenta in ne morejo izvajati svojega mandata, če opozicijske moči na ta način uh, utišajo, potem je to nekaj, kar z našimi demokratičnimi vrednotami, z našimi načeli državne, uh, pravne države ni Eh, skladno in potem je treba iskreno povedati da turčija uh, stopa po povsem napačni poti in tukaj ni nobenega pardona Minut. gospa gomeš minuto hvala lepa demokracija in pa um, Pravna država v Turčiji sta tarča napadov, eh, ki jih je treba obsoditi tako, kot je treba obsoditi teroristične napade v Istanbulu včeraj to, da je 138 eh, poslancev izgubilo imuniteto, je prav tako napad na demokracijo in način, kako se obravnava kurdsko manjšino, prav tako. Turška vlada z Erdoganom na čelu napadata na zelo eh, viden eh, in očiten način kriterije iz Kopenhagna s to mm, gesto, to je izsiljevanje in eh, zato tudi obsojamo eh, poročilo, ki govori o Turčiji kot o varni in zanesljivi partnerki. To ne drži. Eh, torej, verjetno tudi ta sporazum s Turčijo ni način, kako reševati begonsko krizo. Gospa Mikels kako bodo poslanci evropske unije se odzvali na uh, onemogočanje turškega parlamenta? jan uh, dndar novinar uh, iz turčije je napisal da lahko v turčiji poslov posluješ če si pripravljen za to plačati svojo ceno. sedaj za poslance prihaja še zlasti um, se uporablja teroristični zakon, še zlasti za poslance iz HDP, eh, ki jih pravzaprav preganja zaradi tega, ker so se odložili demonstraciji za mir. Sedaj moramo prekiniti mok Evropske komisije in sveta. Treba je ukrepati. Kot parlament moramo um, sedaj um, zavrniti liberalizacijo vizumskega režima s Turčijo. Po drugi strani pa poslanci v Turčiji takoj potrebujejo našo podporo. V nemškem zvezdnem parlamentu obstaja uh, projekt parlamentarci ščitijo parlamentarce. Dragi kolegi, pozovimo skupaj uh, oziroma vzpostavimo podoben projekt tudi tukaj, tako da bomo lahko podprli upanje za demokracijo v Turčiji. Gospod Mavrides, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, demokratične pravice in človekove pravice eh, so kršene v Turčiji in to, o čemer govorimo danes, pa je še huje. Sedaj smo priča tihemu genocidu proti kurdom, kajti v tej skupnosti smo lahko priča zelo velikemu številu eh, ugrabitev, uh, umorov in tako dalje. Cilj eh, gospoda Erdogana je tu, da se povsem izniči uh, edino opozicijsko stranko HDP in uh, zlasti kurdska opozicija, se odziva s političnimi eh, sredstvi na miren način. Za vsakega eh, poslanca moramo osebno izraziti našo podporo in moramo se tudi upreti temu početju Erdogana. Gospa Sakorafa, minuto. Hvala lepa. Današnja razprava povsem potrjuje to, kar sem povedala že prej. Torej, vš čas eh, se eh, z rožnatimi očali gleda na dogodke v Turčiji zaradi finančnih eh, in notranje političnih um, potreb. Torej, uh, Do Erdogana in do turških, eh, turške elite smo bili eh, veliko preveč popustljivi in eh, Erdogan preganja vso opozicijo, politično, akademsko, vse preganja in to, kar se je zgodilo včeraj, je pač logična posledica tega. Eh, seveda eh, se moramo upreti preganjanju kurdskih poslancev, ampak komisar to je del zelo eh, natančno pripravljenega načrta gospoda Erdogana in to bo imelo učinek na širšo regijo. Morate, morate predvideti tudi sankcije, če bo to potrebno. Gospod Panceri. Hvala lepa, predsedujoči. Torej, eh, po odpravi poslanske imunitete in eh, po teh eh, ustavnih spremembah je prišlo resnično do načina, kako preoblikovati sestavo parlamenta in to je še en korak v smeri popolne moči eh, predsednika Erdogana. Moram, Evropska unija mora prenehati s to dvoličnostjo v odnosu do Turčije. Moramo uporabiti vse eh, možne načine, kako vplivati na Turčijo v teh odnosih in eh, ne moremo sklepati sporazumov z državo, ki eh, ne spoštuje človekovih pravic, ne spoštuje pravne države. Eh, to načelno, načelo pogojen, pogojenosti bi morali upoštevati. Gospod Papadakis. Papadakis. Hvala lepa. Torej ta odločitev, da se uh, poslancem odzame parlamentarno imuniteto, torej to je nedemokratičen ukrep, ki Erdoganu omogoča še večjo moč, kajti na ta način člani HDP-ja niso samo tarča eh, tega napada, temveč eh, bo ta eh, stranka izginila iz turškega parlamenta in ne moremo si zakrivati oči pred kršenjem pravice do svobodnega izražanja ki smo ji prikča v Turčiji, samo zaradi eh, begonske krize. Torej, Leila Zenova je dobila um, Sakarovo nagrado, deset let je bila v zaporu eh, in na to so ji oduzeli poslansko imuniteto. In to predstavlja eh, zelo očitno kršenje človekovih pravic, parlamentarnih pravic in to bo še poslabšalo situacijo kurdov v Turčiji. Žal, ti napadi na svobodo izražanja, torej vsi ti napadi na novinarje in okupacija Cipra, vse to kaže na to, da je Turčija zelo daleč eh, od vrednot Evropske unije, ki se ji želi pri, pridružiti. Dobro, sedaj bomo nadaljevali z postopkom. Pritegnite pozornost eh, predsednika. Štiri kolegi se želijo oglesiti. Hvala lepa. Parlament eh, lahko razpravlja eh, na dolgo in na široko o tej temi. V moji državi eh, imamo veliko poslancev, ki se skriva za imuniteto in na ta način se lahko izogne kakršnikoli odgovornosti za njihove dejavnosti. V turški situaciji pa ne govorimo samo o tem. Tu je. Tu gre jasno za okrep, ki je usmerjen v eno politično stranko in prav tako je usmerjen v uh, manjšino, ki se ji na ta način oduzema pravice. Če eh, turška vlada to počne zato, da uh, naredi neko politično stranko za nezakonito, potem je to uh, jasna klofuta uh, nam in vsem, ki si prizadevajo za demokracijo v Turčiji. Uh, Na ta način eh, Turči, se Turčija umika od poti, ki bi lahko vodila v Evropsko unijo in moramo zelo jasno povedati, da mora Turčija spoštovati pravice kurdske manjšine, druge rešitve ni. Kar se tiče Evrope, Evropa si ne more pretvarjati, da je s to odločitvijo vse v redu. Gospod Kaputo. Hvala, gospod predsedojoči. Z odpravo parlamentarne imunitete več kot stotim članom opozicije eh, pomeni, da jih ti lahko aretirajo in morajo tudi zapustiti parlament. Eh, prav tako eh, se postopa avtoritarno z vsemi, ki dvomijo v nepristranski sistem v Turčiji in v Eh, pravno državo. To lahko vidite pri medijih in pri tisku, kjer je pravzaprav Turčija opredeljena kot država, v kateri, so, um, kateri se nad novinarji največ uh, uh, izvaja pritiska in glede na vse te hude kršitve uh, mora sedaj Evropska unija na novo premisliti o svojih odnosih z eh, Turčijo in tudi o tem, ali namerava nadaljevati pogajanja za pridružitev Evropski uniji. Hvala lepa, gospod eh, Kolečna. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Turški parlament je potrdil vladne predloge, ki bodo četrtini poslancev odzeli imuniteto. Vsi vemo, proti komu je to usmerjeno, proti kurdski HDP. Vprašanje je, ali si mi želimo prosto vizumskega režima z državo, ki ni demokratična in uh, ki pravzaprav eh, se boji, bori proti Kurdom, ki pa se dejansko želijo boriti proti eh, islamski državi, eh, s katero pravzaprav Turčija sodeluje. Torej, na ta način ni prav, da Evropska unija postopa. Gospod komisar, danes ste od vseh slišali, da je pravzaprav velika sramota, da komisija moči. Vsi bi si želeli slišati od vas, kaj boste storili. Če ne boste stvari vzeli bolj resno, um, bo to veliko slabše za uh, turške državljane, tudi po vaši zaslugi. Hvala lepa. Gospod Kuzo ima naslednji besedo. Hvala lepa. Komisar pravi, da komisijo skrbi. Ne vem, kako jo skrbi, ampak eh, dejstvo je, da Ankare pa ne skrbi vaša zaskrbljenost. Torej, dokler um, bodo eh, še naprej skrbeli za begunce, uh, si verjetno lahko vse privoščijo, vključno z odpravo parlamentarne uh, imunitete. Torej, uh, lahko delajo, kar želijo, lahko bombardirajo kurde, lahko zapirajo um, novinarje. Vse to v imenu boja proti terorizmu. Tu gre za državni udar, kaj ti izključuje se iz parlamentarnega dela kurdske uh, poslance. In uh, Erdogan uh, skrbi za to, da bo PKK še naprej na seznamu terorističnih organizacij in zavrača kakršnokoli mirovno pobudo. Le, komisar. Hvala lepa. Gospod komisar, zdaj pa je beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Razprava je zelo jasno pokazala, da pravzaprav vsi delimo isto mnenje, kar zadeva tako nespremljivosti te odločitve, da se 138 poslancem kolektivno oduzame imuniteta. Torej, tukaj ni sploh nobenega dvoma, eh, pravno gledano to ni spremljivo, to je treba obsoditi in je v neskladju z demokratičnimi um, načeli. Sam sem bil veliko, člana, eh, veliko let član odbora za parlamentarno imuniteto, tako da vem, o čem govorim. Uh, In poleg tega pa je treba vedeti, gospe in gospodje, pa če nam je všeč ali ne, moramo vzeti na znanje, da je, demokrat, da je geografsko gledano Turčija tam, kjer je po Rusiji in skupaj z Egiptom, je Turčija tista država, kjer je največ ljudi v naši uh, neposredni soseščini, 90 milijonov jih je in pač njihova geografska lega je kakršna je. Torej kot Evropska unija uh, Eh, pa ima tudi določene odgovornosti in opravljamo določene funkcije in moramo sodelovati z našimi eh, sosedami in se pogovarjati o zadevah, o katerih se pač treba pogovoriti. Kar zadeva begunsko in migracijsko krizo, smo, bi, smo se morali bolj intenzivno začeti pogovarjati s Turčijo. Obstaja tudi druga področja, na katerih moramo tesneje sodelovati z državo kandidatko Turčijo. Iz tega vsega je nastal akcijski načrt in ta vsebuje več področji. Eno od področji pa je vprašanje eh, tega, kako bomo lahko Turčijo podprli pri obvladovanju begunske krize. Mislim, da je že precej časa veljalo enako mnenje da država ki toliko beguncem daje zatočišče kot tudi druge države v regiji ima ustrezno um, pravico da prejme določeno podporo. V akcijskem načrtu pa je zapisana tudi zaveza, da se bodo uh, pogajanja uh, o pristopu pospešila, da bo se tukaj vključilo tudi več energetike in da se bo pospešilo eh, delovanje na, na področju vizumskega režima. Če mi kaj ni ušlo, je šlo tukaj vedno za um, prizadevanje Turčije. Turčija je že po, želela postati članica Evropske unije in ne obratno. In Turčija si želi vizumske liberalizacije za Turke in eh, Turkinje, ki želijo oditi v Evropo. Torej, Če je tako, potem se moramo o tem pogovora, pogovarjati, ampak seveda tukaj obstajajo določeni pogoji. In če ti pogoji niso izključeni, potem te stvari ne bodo začele veljati. In takšno je pač stanje. Eh, kot mnogi od vas, tudi sam menim, da če tudi slišimo veliko eh, izjav, eh, da želi Turčija postati članica Evropske unije, vidim, da se, kot vi, da se veliko krat giblje v drugo smer. Želim si, da bi predsednik Erdogan Eh, dal jasno izjavo o tem, ali misli resno z nami ali ne. Gre za najbolj pomembno osebo v tej državi, kajti bilo bi škoda, da se toliko časa vlaga v ta prizadevanja, če niso resna. Torej, pripravljeni smo. Da, eh, Zato vendar pa po evropskih pogojih o pravni državi se ni mogoče pogajati, ni neke turške različice demokracije, obstaja le ena. Uh, edina opredelitev uh, demokratičnih pravil igre, kot jih razumemo v Evropski uniji in v državah članicah EU. Torej, mislim, da moramo biti tukaj veliko bolj samozavestni. Uh, v Evropi nihče uh, od nas uh, uh, ni treba, da se boji predsednika Erdogana. Ostopamo po svoji poti, imamo svoje prepričanja, svoje načela in zanima, nas, zanimajo nas dobri sosedski odnosi, ampak seveda pa je treba tudi ustrezno ukrepati in naša prepričanja in um, načela komisije so vsekakor taka, da tukaj ne bomo popuščali. V to mi lahko verjamete, ampak razumite tudi, da se moramo pogovarjati in ukvarjati z sosedami. Uh, tudi to je v interesu naših državljanov. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem smo zaključili razpravo na to temo in prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu. Poslišali bo